imeli 24 mesecev za celotni sektor, ki bodo imeli, vsi bodo imeli na voljo 24 mesecev za priprave, potem pa bomo morali začeti uveljavljati to regulativo. In eh, komisar Kalas, lansirali si, kot vemo, eh, čudovito kampanjo za ozaveščanje o pravicah potnikov v eh, zračnem prometu in v naslednjih 24 mesecih pred pred eh, začetkom eh, veljavnosti, eh, da bomo eh, že imeli dobro urejen sektor na tem področju. Hvala lepa. Hvala. S tem zaključujemo obravnavo. Glasovanje bo jutri ob eh, 12. Now we pass, we, we move on the Sedaj pa gremo na priporočilo za drugo branje in sicer gre za poročevalko gospo Ano Jensen. Eh, uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za umestnike do drugih vrst prevoza. Besedo dajem gospej Ani Jensen, poročevalki za 4 minute. Hvala lepa, gospod predsedojoči. sistemi inteligentnih uh, inteligentni prometni sistemi, zakaj gre? Gre za vse eh, možne informacije, zaradi, ki zagotavljajo večjo učinkovitost teh prometnih sistemov ob večjem spoštovanju oziroma eh, ob zagotavljanju eh, prijaznosti eh, okolju. Potem eh, to velja tudi za sisteme cestninjenja in tako dalje. To vrstne prometne sisteme smo že poznali, vendar se pri, pra, so v pripravi še drugi sistemi, zato to, da bi lahko dobivali boljše podatke, naprimer o e, časovnem e, elementu, naprimer ali je prišlo do nasreče, potem tako imenovani sistem e-kola, e-klica e, v vsej Evropi, ko pride naprimer do nesreče in podobno, zato da se lahko hitreje organizira pomoč. Eh, torej s tem poročilom že od samega začetka eh, se soočamo z nekaterimi eh, frustracijami. In sicer se to nanaša na pravzaprav najrazličnejše vidike in ugotoviti je potrebno. Ko sem bila o tem informirana, sem bila frustrirana zato, ker nisem vedela, da že imamo to vrstni sistem, zato ker je vse skupaj obtičalo in eh, lahko, vse, lahko bi bolje eh, funkcioniralo oziroma delovalo, če bi imeli potrebne informacije. Torej, na strani komisije so nam strokovnjaki pojasnili, da zaradi pomankanja standardov in specifikacije ni mogoče predvideti izvajanja eh, oziroma uvajanja teh sistemov, pa tudi ne med različnimi državami, da gre lahko naprimer kamion od Geteborga v Palermo, Palermo brez eh, informacijskih zagad tako, da eh, bi eh, ta sistem deloval, ne da bi naprimer vplival, da bi bili kamioni na svoji poti blokirani eh, in tako dalje. Potrebujemo specifikacije za prometne sisteme in sicer na štirih področjih in šest akcijskih načrtov je v tem pogledu informacije o stanju glede varnosti, zagotavljanja objavljati informacije nasploh o varnosti, potem vzpostavitev tega sistema e-klica in kar se mi zdi še pomembno, zato da lahko vozniki dobijo informacije, naprimer o parkiriščih, kjer, in da si lahko celo vnaprej, naprimer, rezervirajo mesto na teh parkiriščih, e, zato da e, to poteka lažje. Pri našem delu smo se soočili tudi s prakso uvajanja teh sistemov in e, S parlamentom smo se tudi dogovorili, da določimo, katera so tista področja, kjer potrebujemo skupne specifikacije, skupne standarde. Vendar pa zaenkrat do tega še ni prišlo. Ko gre za praktično ovajanje teh določb, predvideli smo eh, dve fazi in sicer specifikacije, ki jih je potrebno opredeliti, potem pa šele govoriti o eh, njihovem izvajanju. Mislim, da imamo dobro sodelovanje. Eh, želim se zahvaliti gospej Tikav, gospej Repuls za tesno sodelovanje, pa eh, tudi švedskemu predsedstvu, ki je zelo veliko naredilo, da bi zagotovilo, da, eh, eh, da ti predlogi parlamenta pridejo v končna besedila sveta in komisije. In pa tudi komisiji, komisiji, ki je resnično pomagala pri rojstvu tega besedila in dosegi tega skupnega soglasja. Hvala lepa, gospa Jensen. The commission sedaj pa gospod sim kalas v imenu komisije hvala lepa Hvala lepa, gospod predsedujoči, eh, gospa poročevalka. Želim se zahvaliti parlamentu in zlasti gospe Jensen in vsem poročevalcem v Senci za odlično upravljeno delo in za eh, kontinuirano podporo komisiji eh, pri njenih prizadevanjih. V drugi parlamentarni obravnavi glede tega predloga želim še enkrat povdariti in sicer zelo trdno povdariti, kako pomembno to to je kajti eh, dinamično vodenje prometa, potem sistem eh, e-klica eh, in vse ostalo, vse to seveda predstavlja jasne prednosti za uporabnike in tudi pomeni večjo varnost. V zadnjih 20 letih je komisija uporabila več instrumentov v podporo sprejemanju, eh, sprejemanju rešitev ITS. Inteligentni prometni sistemi eh, pa eh, Um, so uh, pravzaprav izvajani oziroma eh, so uvajani eh, bolj počasi, eh, kot bi se pričakovalo in ni še prišlo do pravega napredka, ko gre za uvajanje in uporabo tovrstnih sistemov. Zato je komisija predvidela akcijski načrt in predlog za okvirno direktivo za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnih sistemih in tudi v mestnikih z drugimi oblikami transporta transporta. Kar zadeva direktivo, komisija meni, da je dosežen kompromis eh, po pogajanjih uravnotežen in je v skladu s predlogi, predlogi komisije so upoštevani. V tem kontekstu sem še posebej vesel eh, priporočila gospe Jensen, eh, ki ga je sprejel eh, tudi odbor za prevoz in eh, tako da pričakujem sedaj eh, sprejetje te direktive perspektive eh, jutri na zasedanju. Komisija eh, pa je privržena temu delu in eh, še naprej bomo delali na tem in sicer ob sodelovanju z vsemi tako zasebnimi kot javnimi zainteresiranimi strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kalas, zdaj pa predajam besedo kolegi Kohu, Ditru Kohu za minuto in pol. Ja, dank, komisar, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Torej, ta direktiva, ki se nanaša na inteligentne prometne sisteme v cestnem prometu in umestnike do drugih vrst prevoza, je izjemno pomembna za vse prevoznike, ki so vključeni v to. Pravzaprav bi za ta sistem potrebovali nov prometni znak. Gre za uresničevanje velikega akcijskega načrta in zato, da bi inteligentni prometni sistemi res postali tudi sestavni del prometne infrastrukture in novih vozil. Za uporabnike je pomembno naslednje. Ti prometni sistemi bodo obvezni, vendar kdaj še ne vemo. Sam bi si želel, da bi določili tudi rok. Drugič, ti sistemi prispevajo k bolj čistemu, varnejšemu in bolj učinkovitemu prometu. Gre za nove možnosti za tako imenovano somodalnost v prometu. Tretjič, zagotavljajo visoko raven varstva podatkov, četrtič zagotavljajo optima, optimizacijo infrastruktur in petič zagotavljajo tako eh, poslovnim kot tudi zasebnim uporabnikom večjo učinkovitost v prometu. To poročilo se mi zdi, da je izjemno pomembno tudi s stališča programa Evropska unija 2020. Zahteva po kompatibilnosti med obstoječimi in novimi sistemi pa je nekaj, kar zahteva parlament od vsega začetka. V imenu eh, Evropske ljudske stranke predlagam, da čim prej vzpostavimo nekatere funkcije, kot naprimer eh, elektronski klic, avtomatično eh, komuniciranje, tako da bomo tudi vključevanje umestnikov lahko naredili uspešno. Hvala. Hvala lepa, gospod Koh. Zdaj pa beseda. Gospe Silvi Adriani Tikal za dve minuti. Domnule prešedinte, domnule komisar. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, sprejetje direktive o okviru eh, za sprejem inteligentnih prometnih sistemov in umestnikov do, do drugih vrst prevoza, torej gre za pomembne korake naprej k večji varnosti v prometu. Zahvalila bi se vsem poročevalcem in celotnemu timu za to, da so razširili obseg, eh, doseg eh, direktive tudi na druge vrste prevoza in eh, tu bi rada povedala, da bodo ITS, inteligentni prometni sistemi, upravljeni za potnike, za infrastrukturo in tudi za medsebojne povezave med omenjenimi. Ko govorimo o mestnem prometu, bo to možno, hkrati pa bodo tudi tu umestniki za druge vrste prevoza. Zahtevalo se je od prvega prve obravnave tudi nekaj več strogosti pri uh, obravnavi podatkov. Uh, komisija naj bi pa uh, v zvezi s standardi določila štiri glavna področja. Komisija se je zavezala, da bo hitro sprejela specifikacije in da bo postavila nov koledar in sicer 2014 naj bi zagotovila informacije na evropski ravni, kar se tiče multimodalnosti. 2013 naj bi prišli do zagotavljanja brezplačnih eh, torej, eh, potovalnih informacij v realnem času, potem eh, brezplačne osnovne storitve splošnih prometnih informacij v zvezi z varnostjo na cestah, potem 2012 za sistem e-call, ki naj bi bil interoperabilen na evropski ravni, 2012-2014 za inf, dost, dostop do informacij in iranja uh, v zvezi z varnimi parkirišči. Sprejem te direktive je bil, eh, se je nekoliko zavlekel zaradi lizbonske strategije in zaradi komitologije. Omenjene specifikacije bodo zato strani komisije sprejete z delegiranimi akti, In to je seveda šele začetek. Zato pa upam, da bodo tako države članice kot komisija ustrezna, namenile ustrezna sredstva za to področje. Hvala lepa. Tikal. Hvala, gospa Tikal. Beseda gre zdaj gospej Žezin Meissner za minuto. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da ima Dieter Koh prav, ko pravi, da če govorimo o inteligentnih prometnih sistemih, govorimo o novem obdobju. Sama sem v zadnjem času spoznala tovornjake, ki med seboj komunicirajo. Zveni nekoliko noro, ampak tako to je. Gre za kamione, tovornjake, ki z določeno opremo opozorijo eh, voznika, pa tudi druge tovornjake in druga vozila, ki so za njimi, da se pred njimi nahaja ovira. No, seveda, to še ni danes na dnevnem redu, ampak vseeno, zdi se mi, da bodo ti inteligentni prometni sistemi eh, in ta direktiva nam ponudili boljši pregled tega, kar že imamo in tistega, kar še potrebujemo, če hočemo zagotoviti večjo cestno prometno varnost. In še zadnja stvar. V Nemčiji, blizu Hanovra, imamo na avtocesti avtomatsko meritev hitrosti premikajočih se vozil in to je dober inteligenten sistem za napovedovanje morebitnih oskih grl in to je takšen sistem, ki ga potrebujemo. Hvala lepa, spoštovana kolegica. Zdaj pa ima besedo gospa Frida Brepuls za in sicer za eno minuto in pol. Half, Ja. Minuto in pol, ja, ja, vse ste tako rekli. Uh, ik ben uiteraard ook heel blij Hvala, gospod predsedujoči. Zelo sem vesela, da imamo končno nek evropski okvir za ITS, za inteligentne prometne sisteme in kot je bilo že rečeno, bilo je težko, da priti do tega rezultata. Tu, se, tu se je naša kolegica poročevalka zelo potrudila, gospa Jensnova, in sicer po dolgih pogajanjih, težkih pogajanjih, eh, da smo prišli do tega rezultata. Torej, hvala, gospa Jensen. Kar se tiče onesnaževanja problemov, tudi zastojev na cestah. Tu ne smemo pozabiti na to pobudo. Gre za inovativne zadeve in evropski pristop je zato toliko bolj pomemben. Kajti možnost inteligentnih prometnih sistemov bomo lahko uporabili samo, če jih bomo lahko skupno na eh, skupni osnovi tudi uvajali. Torej potrebujemo neko usklajenost na celotni evropski ravni. Seveda je pa to šele prvi korak. Pomemben ali prvi. V naslednjih letih bodo morale države članice podrobno eh, slediti temu uvajanju eh, in eh, zdaj smo že šest mesecev za tistim, kar je predlagala komisija, kar se tiče uvajanja delegiranih aktov. Mislim pa, da moramo paziti na to, da bodo te, ti sistemi ustrezno uporabnikom prijazni. In eh, zelo se veselim, da so nekateri sistemi predvideni tudi za ranljive uh, kategorije uporabnikov. Mislim, da je tudi na to treba zelo paziti, kajti to jim bo izjemno izboljšalo življenje. Hvala, sledi gospa Ana Rozbah za minuto in pol. Tak, Hvala, gospod predsedujoči. V mojem vetrovranskem steklu je majhna napravica, ki omogoča, eh, eh, torej ki registrira prehod eh, cestninskih postaj. In dobro bi bilo, če bi mi to omogočalo tudi, če bi mi bilo to omogočeno tudi v drugih državah in ravno do tega bi radi prišli, mar ne, gospa Jensen? Uh, Namreč za vse, to, za vse te, ki veliko potujejo po Evropi, je to pomembno. Hvala torej, An, za pomembno delo, ki si ga naredila v okviru te direktive in tega poročila. Ta direktiva vsebuje številne tehnične, konkretne elemente in eh, zato naj le poudarim, kako pomembno je, da tudi zakonoda po zakonodajni plati pridemo do ustrezne ureditve. Seveda, To zahteva kar nekaj uh, ustreznih uh, ukrepov. Direktiva je pomembna za voznike tovornjakov, brez katerih bi bila pa postavljena celotna Evropska unija pod vprašaj. In tu je treba upoštevati dobre namene, ki vodijo oblikovanje te direktive. Čeprav se svet ne strinja povsem z nami, ampak mislim, da moramo nadaljevati, tudi če gremo le korak za korakom. Pokazati moramo ustrezno politično voljo Hvala lepa. Knau. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Kum, Kumoc, Kumocako za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko govorimo o inteligentnih prometnih sistemih, govorimo tudi o tem, kako se lahko povezujejo z drugimi sistemi in to je zelo pomembno. To je dejansko izziv za prometno politiko celotne Evrope, Evropske unije. Govorili, so, govorili smo že o novem obdobju v evropskem transportu in s tem se strinjam. Stvari moramo namreč zastaviti bolj, tako da bodo bolj učinkovite in bolj varne, hkrati pa bomo dosegli tudi cilje, ki smo jih, si jih zastavili stališča okoljskega varovanja in čistega transporta. Ko govorimo o okviru delovanja inteligentnih prometnih sistemov, mislim, da bo to zelo pomembno za vse državljane Evropske unije. In sicer zaradi tega, ker do sedaj prostovoljni pristop ni bil uh, uh, zadovoljujoč. Strinjati se moramo, soglašati moramo o nekem, neki osnovni ravni standardizacije in hitro bomo videli, da lahko sistemi, eh, zato da bomo prišli čim hitreje do, iz, do uvedbe sistemov ITS. Kot je gospa Jensnova že povedala, Tudi zato ji čestitam. Moramo iti naprej in eh, sprejeti to priporočilo jutri, zato da bomo potrdili vse to, kar je bilo povedano. Kajti zdaj je čas, da se res premaknemo naprej. In še zadnja zadeva. Nikako si ne smemo privoščiti še ene zamude, nepotrebne zamude pri odločanju o tem. Hvala lepa še enkrat poročevalcu. Eh, Hvala, gospod kolega. Zdaj pa gospa Ajala Sender za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila gospe Jensnovi za njeno prizadevnost, za njeno ustrajnost tudi v zvezi s to temo, kar se tiče inteligentnih prometnih sistemov. Eh, tu govorimo namreč tudi o neki retrokompatibilnosti za te sisteme. V Bruslju eh, se železnice, zdaj, železnice ponujajo eh, informacije voznikom avtomobilov za to, da ustrezno prilagodijo svoj prihod eh, do drugega prometnega sredstva. In mislim, da je to zanimiva storitev tudi za prihodnost. In ko bodo te stvari ustrezno harmonizirane, bodo in bodo veljale po celotni Evropski uniji, bo to zelo dobro ta uh, inteligentni dialog, čezmejni inteligentni dialog med temi različnimi sistemi nam bo omogočil, da izboljšamo tudi varnost na cestah. Hvala, da ste podarjali tudi ravno to varnost na cestah in uh, tudi sistem e-call. Mislim, da bomo v prihodnosti lahko ustrezno opremili evropsko infrastrukturo, da bomo pa lahko šli tudi onkraj Evropske unije in njenih meja. Uh, zato da bomo lahko tudi na podeželskih eh, območjih uporabljali te zadeve, recimo, če imamo neko nesrečo na podeželju in je zelo hudo, če eh, neka oseba ne more poklicati in umre zaradi tega, ker ni mogla izkoristiti storitve eh, klica na pomoč. Ko govorimo o uh, parkiriščih za tovornjakarje, te je seveda treba povečati in tu se mora mreža Evropska prav tako uh, razširiti. Tu bi nekaj podarila, eh, namreč sistem Galileo, ki je tudi platforma vrste ITS, eh, tudi tu, to bi bil resnično velik doseg eh, in upam, da bo gospod Tajani dosegel, da se ti sistemi ITS ustrezno vključijo in povežejo tudi s sistemom Galileo. Gospod Rosi, spoštovani kolegi, za to, da dosežemo varnost, večjo varnost v prometu, je seveda pomembno, da upoštevamo tudi te sisteme. Potrebujemo ustrezno koordinirane in povezane sisteme, ki nam bodo omogočali, da bomo upravljali promet, tudi tovorni promet na dolgih razdaljah. Te sisteme je treba uporabiti, eh, omogočiti, da se povežejo različni, različne vrste transporta in da se ustrezno informatično podprejo na vsem, torej vse to bo omogočalo v prihodnosti boljše sisteme prometa za vse evropske države, eh, zato da bo prišajalo tudi do medsebojnega povezovanja različnih vrst eh, prometnih sredstev. Potrebujemo ustrezno učinkovitost, hkrati pa potrebujemo neko oceno tudi eh, učinkovitosti in kritičnih točk. Zato je zelo, tudi, zelo pomembno oblikovanje uh,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 ta okvir za ITS, ki bo zagotovo pomagal ljudem in jim omogočil laže potovanje. Tri stvari bi rad povdaril. Prvič, glede Torej, eh, podari, podpreti moramo ljudi z omejeno mobilnostjo, pri tem pa je treba posebej eh, eh, upoštevati prav njihove potrebe, ko se uvajajo ti sistemi. In to moramo stalno imeti pred sabo uh, v zvezi s tem. Uh, odpraviti moramo ovire pri komunikaciji, kar se tiče ljudi z omejeno mobilnostjo. Treba je vedeti, da, obstajajo, eh, da, da potrebujemo še nekatere ocene, predvsem recimo stroškov uvajanja takšnih sistemov in zato bi tu prosil komisijo, da predvidi sredstva za te zadeve, zato da bo tudi v državah Srednje in Vzhodne Evrope eh, vse to ustrezno pokrito. Hvala lepa. Gremo na postopek, kdo pritegne pozornost, torej KSDI, gospod Marinescu. Eh, domnule eh, predsednik, instituira unik kadro unitar pentru utilizacijo. Oblikovanje enotnega okvira za uh, eh, ITS je zelo pomembno pri modernizaciji transportnega sektorja. Številne države že govorijo o vključevanju inteligentnih prometnih sistemov na medo, interoperabilni medopretovalni način. Mislim, da interoperabilne ITS so zelo pomembne, bodo zelo pomembne tudi za železnice, predvsem, ko govorimo o upravljanju prometa. ko govorimo o homologaciji in nacionalni standardizaciji, je to zelo pomembno, tudi stališča informacijskih programov na tem področju. In dejstvo, da države članice imajo možnost uskladiti zadeve na tem področju z svojimi sistemi, je seveda zelo, nekaj zelo pomembnega. Na ta način se bomo izognili neskladnostim na geografski ravni. Hvala lepa. Mislim, da lahko rečemo, da so inteligentni prometni sistemi nekaj, kar, kar moramo pozdraviti. Čestitke gospe Jensnovi, gospodu Kalasu, pa eh, torej treba je zagotovo izkoristiti vse, kar priha, prinašajo sistemi ITS. E kar se tiče cestne varnosti in drugih zadev, varnega parkiranja in tako naprej. Vse to je zelo koristno za vse naše končne uporabnike. Kar se tiče varnosti v cestnem prometu, bi rad govoril tudi o tem, kakšen učinek imajo počasni vozniki na nesreče. Tudi to je treba upoštevati. Gospa Jensen, še enkrat hvala za vaše priporočilo, hvala za vašo pomoč, da, bodo, da bo uporaba cest eh, pozitivna za vse uporabnike, tudi z pomočjo inteligentnih prometnih sistemov. Hvala lepa. Sledi gospod Kančan. Grazie, presidente. Credo, credo... Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je definicija teh sistemov zelo pomembna, saj nam bo omogočila, da bodo inteligentni prometni sistemi ustrezno povezali različne sisteme. Ko govorimo o varnih parkiriščih za tovornjakarje, je to zelo pomembno in ko govorimo o, prav tako pa, ko govorimo o varnosti voznikov nasplošno. Vozniki nam že dobivajo toliko informacij, da včasih ne vedo več, kaj bi z njimi naredili in mislim, da moramo biti tu zelo pazljivi. E, eh, ti, lahko bi se zgodilo, da vozniki ne bodo več imeli eh, možnosti voziti zaradi preveč informacij, to pa je zelo pomembno danes, da jih ne preobremenimo s tem. Naj povem, da je priporočilo gospe Jensen gre v pravi smeri, tu imamo namreč željo, da gremo v pravi smeri, hkrati pa željo, da upoštevamo tudi uh, to, kar uh, vozniki razmišljajo, ko vozijo. Eh, Hvala lepa, zdaj pa še beseda gospodu Obermajerju. Hvala, gospod predsedajoči. Varnost in nevarnost tudi v cestnem prometu je nekaj, v zvezi s čimer bi želel nekaj povedati. Komisija je izdala dovoljenje oziroma razmišlja o tem, da bi tako imane gigatovrnjake uvedli na naše cestno omrežje. Mislim, da tega ne smemo dopustiti, zato ker so to predolgi tovrnjaki, eh, prehitevalna pot eh, je predolga in potem ima lahko to katastrofalne posledice. Potem, kar zadeva eh, varnost pred požari v predorih tukaj, bi morali imeti v Evropi zavezojoč obvezno vgradnjo eh, sistemov za sprožitev gasilnih eh, naprav v avtomobilih. To nekateri že imajo, ampak mislim, da bi to moralo postati obvezno. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Ronzuli. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Evropski državljani in državljanke se sedaj pripravljajo na poletne dopuste, vendar žal, tako kot vsako leto, eh, se bodo soočili z zakasnitvami na letališčih, izgubljenjo prtljago, eh, velikimi dolgimi kolonami na avtocestah in tako naprej. Prejšnji teden sem postavila Evropski komisiji vprašanje, kaj namerava narediti, da potniki ne bodo tako izpostavljeni stresom. Torej, Začetek veljavnosti ukrepov v zvezi s pravicami potnikov je sicer dobro, ampak še vedno ni dovolj. Dosti krat eh, morajo potniki, ki so bili oškodovani v katerikoli obliki prevoza, čakati mesece in mesece na očkodnine. Treba pa je poleg pravic potnikom zagotoviti tudi celo vrsto praktičnih ukrepov, zato da bi se izognili nekaterim težavam, s katerimi se soočajo. Hvala, gospa Roncoli. Sedaj pa dam besedo komisarju, gospodu Simu Kalasu. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, še enkrat se zahvaljujem Evropskemu parlamentu in zlasti gospe Jensen za odlično upravljeno delo, ko gre za ta zakonodajni postopek, ki naj bi pripeljal do sprejema direktive o inteligentnih prometnih sistemih. Veselim se pomembnega dela, ki je še pred nami, ko gre za izvajanje direktive o ITS, torej inteligentnih prometnih sistemih. Komisija hoče izkoristiti pristojnosti, ki jih ima na tem področju, in sprejeti ustrezne specifikacije. To bomo naredili v tesnem sodelovanju z vsemi relevantnimi javnimi in zasebnimi zainteresiranimi deležniki. Še enkrat hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa dajem besedo še enkrat poročevalki gospe Jensen. Tak, Najlepša hvala, gospod. Eh, jeg synes at debatten viser at der er to utrolig begejstring uh, omkring det her spørgsmål. Veliko zagnanosti je tukaj pri tem dosjeju, to me veseli. In veselim se tudi, da bomo lahko dosegali tukaj rezultate. Hkrati se pa zahvaljujem gospodu komisarju za obljubo, da bo posvetil strezno pozornost temu dosjeju. Le tako bomo lahko s vsemi deležniki prišli do nekih rezultatov in eh, vesela sem, da je komisija ponudila tudi, da bo sodelovala z državami in članicami pri tem. Eh, nekaj nervoze je bilo na strani držav članic. Eh, bile so živčne zaradi tega, ker bi ker so nekatere že marsikaj eh, vložile številna sredstva v inteligentne prometne sisteme in imajo seveda neko drugo raven standardov in, in standardizacije. Zato moramo zdaj priti na podlagi te zakonodaje, na, priti do neke skupne osnove, ki bo omogočila državam, članicam in vsem strokovnjakom, da se bodo sestali tudi s komisijo in se pogovorili o vseh teh vprašanjih. Verjamem, da bodo praktične rešitve resnično rezultat skupnega razmisleka in eh, dogovora ter da se bomo lahko dogovorili tudi o prihodnih korakih. Vesela sem, da tako napredujemo. E, tako bomo prišli do nekega dokumenta, ki bo resnično utemeljen na neki skupni osnovi, ne bo usiljen, ampak bo resnično plot skupnega dogovora kar se tiče inteligentnih prometnih sistemov, se sprašujemo včasih, ali, nas, ali smo zaradi njih bolj inteligentni ali bolj neumni. Tudi to je seveda vprašanje. E, namreč gre za to, da se sisteme ITS ustrezno inteligentno tudi uporablja. Ne gre le za to, da se jih razveselimo in da smo zadovoljni s tem, da nas nek stroj pošilja levo ali desno. Torej vse te sisteme moramo ustrezno uporabiti. Hvala, gospa Jensen. S tem končujemo razpravo o tem poročilu, o njem pa bomo glasovali jutri ob povdne. Po dnevnem redu sedaj prihajamo na naslednjo točko. To je poročilo Sterks o formalnostih poročanja za ladje. Najprej dajem besedo gospodu Dirku Sterksu. Štiri minute.